cari colleghi innanzitutto draghe colleghe e colleghi innanzitutto voglio najprej bi vam rad zaželel srečno novo leto ob trideseti obletnici nagrade Saharova pa imamo seveda dožnost, ne samo da nagradimo, temveč da se tudi spomnimo na vse nagrajence, ki predstavljajo simbol boja za človekove pravice.